To bo dobro prispevalo tudi k komisijenem predlogu o podjetniškem pravu in tako naprej. Hvala. Hvala lepa, gospa komisarka. S tem je razprava zaključena. Glasovanje bo potekalo jutri ob 12. Še zadnja točka na dnevnem redu. Poročilo gospoda Berlinguerja o bolonski o bolonskem procesu. Poročevalec besede je vaša za štiri minute. Gospod predsedujoči, cilj tega poročila je, da se sproži nova pobuda za bolonski proces. Pri tem ne smemo pozabiti na to, da je pred nami pomemben cilj.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 nekdo pridobi na eni univerzi, potem priznajo tudi v drugih državah. Univerze in univerzitetno delovanje ne bi smele biti v izključni pristojnosti držav članic. Univerze kot kraj študija so mednarodne, zato so mednarodne tudi raziskave, mednarodni so posledično tudi poklici. Danes bi morali predvsem odpraviti vse tiste ovire, ki še vladajo na notranjem trgu, ko gre za mobilnost, pa naj se gre za mobilnost poklicov ali za drugo mobilnost. S tem bomo tudi upravičili pričakovanje vseh mladih. Kdo naj opravi to nalogo? Države članice in posamezne institucije. Vendar to ni naloga, ki bi jo opravile države članice same na interni ravni. Evropa bi morala opraviti to nalogo na evropski ravni, sicer na takšen način, da oblikuje politiko, ki bi spodbujala ukrepanje v tej smeri. Člen 149 pogodbe govori o tem, da je Unija pristojna za priznavanje diplom, za prispevanje kakovostnemu izobraževanju, visokemu izobraževanju in za razvijanje evropske dimenzije na področju izobraževanja. Zato v svojem poročilu podarjam to, da bi Unija morala biti pristojna za to področje poleg držav članic. Ministri za izobraževanje bi se morali tudi srečevati dvakrat letno. Naslednje srečanje bo v Bukarešti in to srečanje bi morala organizirati Evropska unija. Kaj naj torej storimo? V tem poročilu predlagam cel niz ukrepov. To so postopni ukrepi, s katerimi bomo izpolnili svoje cilje. Spodbujati je treba vse tiste ukrepe, ki bodo na univerzah, ki delajo oziroma delujejo v okviru Unije, posteli evropski odtis. Spremljati je treba tudi rezultate učenja, oceniti je treba kakovost dela, ki ga upravljajo univerze, vzpostaviti je treba tudi ustrezne pogoje za to, da se bodo posamezna učna središča zaupala, da bodo univerze priznavale diplome z drugih univerz potem pa bi morali imeti na voljo tudi avtomatičen postopek za priznavanje diplom v Evropski uniji. Druga zadeva odpraviti je treba družbene ovire. To so ovire, s katerimi se soočajo mladi, ki prihajajo iz revnejših družbenih slojev. Spremeniti je treba didaktiko, usmeriti se je treba na učenje tekom celega življenja, vzpostaviti je treba evropsko območje visokošolskega izobraževanja, vse to povezati evropskim raziskovalnim prostorom. To so ukrepi, ki bodo spodbudili rast. Veliki pravnik Ermenijo je pred 900 leti v Boloniji sprožil na svoji Almi Mater, postopek, s katerim bi se oblikovala evropska kultura. Takrat države še niso obstajale. Danes, ko države obstajajo, pa vlada neka nadnacionalnost. Zato si želimo, da bi Evropska unija spodbujala tudi pojem evropskega univerzitetnega državljanstva. Hvala. Köszönöm szépen! Najlepša hvala!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 Proračunska sredstva so se zmanjšala tudi za izobraževanje, vendar je to pot, ki vodi v pekel. Kako lahko države članice v času krize prepričamo v to, da vsaj 3 odstotke BDP-ja vložijo v raziskave znanosti in izobraževanje? Kako lahko podjetja spodbudimo k temu, da se bolj vključijo v znanstvene programe na univerzitetni ravni, ne glede na to, da vlada kriza? Kako zagotoviti diplomantom, da dobijo delo? sicer bodo univerze proizvedle samo na tisoče brezposelnih. Spodbujati treba odpravljanje ovir na področju priznavanja diplom in kvalifikacij. Verjetno bomo morali na nek način spremeniti tudi programe, vendar to ni prednostna naloga za univerze. Pozdravljam to poročilo, ki povdarja tudi to, kakšne so pomankljivosti bolonskega procesa. Bolonski proces je sicer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 Če želimo izboljšati konkurenčnost evropskega gospodarstva in zmanjšati brezposelnost mladih, ter se istočasno poslužiti tudi mobilnosti mladih, potem moramo preseči protekcionizem, ki ga izvajo nekatere države članice. To je tudi ovira za vzajemno priznavanje diplom. Zato pozivam Evropsko komisijo, da na evropski ravni izpostavi predvsem dve zadevi. Prva je približevanje izobraževalnih programov, predvsem do diplomskih in magisterskih diplom. Druga zadeva pa je vzajemno priznavanje diplom, bodi si na dodiplomski, bodi si na podiplomski ravni. Če bomo vse skupaj opravili na nacionalni ravni, potem bomo naleteli vedno samo na protekcionizem. Hvala. Hvala lepa, gospod Migalski. Bardzo, panie przewodniczący, szanowni państwo, to Gospod predsedujoči, gospe in gospodje, z manjšo težavo se soočamo kot skupina ECR. Nekatere stvari so dobre v tem poročilu, naprimer priznavanje kvalifikacij, tudi nas to zanima. Zanima nas tudi sodelovanje s tretjimi državami v okviru vzhodnega partnerstva, še posebej vse to lepo in prav, ampak vseeno imamo težave pri glasovanju, zato ker nas določene stvari v tem poročilu skrbijo. Poročevalec pravi, da bi morali podpreti najbolj revne, zato da bi se tudi oni lahko izobrazili, študirali. Istočasno pa govorimo o tem, da bi uvedli obvezno obdobje šolanja. S tem se seveda znatno povečajo stroški. Ne strinjamo se s tem, da se poenotijo programi na univerzah. Hvala lepa. Köszönöm szépen, Piotr Boris úr következik. Hvala lepa, gospod Boris je naslednji. Chciałem bardzo gorąco pogratulować e, koledze tego sprawozdania. Hvala lepa. Sam bi rad čestital kolegi Berlingerju za to poročilo. Govorimo o bolonskem procesu ne govorimo o tem prvič, temveč se o tem pogovarjamo že več let. Dobro je, da sedaj ocenjujemo ta proces. Kaj želimo doseči? Čim večjo mobilnost študentov. Naš trg dela je odprt, na evropski ravni smo konkurenčni. Na tisoče primerov poznamo, ko so naprimer Poljaki prav zahvaljujoč mobilnosti lahko začeli delati tudi na trgih dela v drugih državah. Program Erasmus je pomembno, pomemben je bolonski proces, pomembno je priznavanje diplom. Vse to je izjemnega pomena. Zato bi morali poskrbeti za to, da bo bolonski proces ustrezno spremljan in dopolnjen. Vseh univerz ne moramo primerjati na enak način. Ne morete univerz in glasbenih akademij primerjati primerjati. Mislim, da bi morali bolonski proces redno spremljati. Hvala. Hvala lepa, kolega Paška. Gospod predsedujoči, gospa komisarka, aprila letos bo potekala ministerska konferenca v Bukarešti. Govorili boste o bolonskem procesu. Na tej konferenci bi morali opredeliti prednostne naloge za naslednja tri leta. Bistvo bolonskega procesa je, da ima vsak študent na univerzi pravico, da zaključi študij in da se potem tudi prizna diploma, ki jo pridobi v celotni Evropski uniji. Če je to cilj, potem moramo najprej preveriti, koliko univerz dejansko lahko zagotovi visoko kakovostno izobraževanje. Sredstva za izobraževanje so omejena zato se mi zdi, da bi morali vsa ta sredstva nameniti za tiste ukrepe, ki spodbujajo kakovost na šolah in univerzah. S tem bomo tudi dosegli bolj kakovostno izobraževanje, istočasno pa zagotovili diplome, ki so priznane posod v Evropi. Hvala lepa. Gospa komisarka, izvolite. Hvala predsedujoči. Najprej bi rada čestitala Evropskemu parlamentu, še posebej gospodu Berlingverju, za to, ker ste pravočasno pripravili to poročilo. Mislim, da ste delo uspešno zaključili, kajti ravno pripravljamo se za bolonsko konferenco, ki jo je omenilo več kolegov. Visokošolsko izobraževanje v Evropi si zasluži vso pozornost, ki jo danes dobiva. Ministrska konferenca o bolonskem procesu poteka v času, ko Evropa doživlja hude čase, ko mladi dosegajo visoko stopnjo brezposobnosti posod v Evropi. Zato je sedaj prišel pravi trenutek, da se vprašamo, kako lahko bolonski proces na področju visokošolskega izobraževanja pomaga pri iskanju rešitev za to krizo. Istočasno moramo tudi oceniti, kakšen je bil napredek v zadnjih desetih letih, ko smo izvali reforme. Komisija pozdravlja to poročilo, zato ker povdarja ključne dosežke bolonskega procesa do sedaj, istočasno pa tudi kaže poti za naprej. To je znaten prispevek k temu, kar je po mojem mnenju najbolj pomembno, to pa je razprava o prihodnosti visokošolskega izobraževanja v Evropi. Mislim, da smo dosegli precejšen napredek tudi pri izvajanju reforme bolonskega procesa. Več kot dve tretjini 47 držav udeleženk je poskrbelo za to, da je 19 odstotkov programov skladnih z dvokrožnim bolonskim sistemom. Razširili smo visokošolsko izobraževanje, izboljšala se je tudi kakovost izobraževanja, kljub temu nas čaka še veliko izzivov naprimer primerljivost pri prenašanju evropskih kreditnih točk, potem ocenjevanje dosežkov izobraževanja, izvajanje kvalifikacijskih okvirov. To so najbolj pomembni izzivi, s katerimi se soočamo. Prizadevati bi se morali za dodatno izboljšanje kakovosti, za spodbujanje mobilnosti in za to, da bodo sistemi in učni načrti postali bolj naravni potreb trga dela. Omogočiti moramo tudi to, da bo čim večje število študentov imelo možnost sodelovati v visokošolskih izobraževalnih procesih, ne glede na to, iz kakšnega drugega ozadja prihajajo. In komisija bo storila vse za to, da se izpolnijo ti skupni cilji iz volonskega procesa. Hvala. Hvala lepa, gospa komisarka. Hvala lepa komisiji, še posebej zato, ker ste se držali, za, držali tega indikativnega.